francoski policist gospod Jean Chouchmeron je umorila ETA in to kaže, da problem terorizma v Evropi še ni rešen v svojem imenu in v imenu vsega parlamenta. Posredujem družini policista naše sožalje. Upam, da bosta francoska in španska policija našli naročnike umora in tudi tiste, ki so izvršili umor. Pa še nadaljne sporočilo na Kubi je, so aretirali 30 udeleženk demonstracije gibanja žensk. In sicer so to ženske nihčire zapornikov, ki so demonstrirale in parlament je Saharovo nagrado podelil pred nekaj leti gibanju za človekove pravice na Kubi in zato smo danes v mislih tudi pri ženskah na Kubi. Z mislimi pri ženskah na Kubi sedaj pa <clears throat> prehajamo na dnevni red. E, začenjamo skupno razpravo o dveh letnih poročilih o Evropski centralni banki. Najprej poročilo Edvarda Šiklune o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2008 in potem poročilo Svena Gigolda o letni izjavi o območju evra in javnih financah 2009. Na tem mestu najprej predajam besedo poročevalcu Edvardu Kikluni. Prosim. Gospod predsednik, zadnja leta so bila največji izziv za Evropsko centralno banko v njeni vlogi kot varuha monetarne stabilnosti. Moje poročilo o poročilu ECB za leto 2008 je bilo sestavljeno v, na tem ozadju. Gre predvsem za odziv na krizo, gre za strategijo ECB za izhod iz krize, gre za reformo finančne arhitekture Evropske unije in ena zadnje gre tudi za vodenje in pa iskanje odgovornosti v tej instituciji. Upam, da je bilo najdeno dobro ravnovesje. V času gospodarske krize smo dosegli najhujšo gospodarsko recesijo od 1930 številne države članice so doživele hude pretrese, ne samo v tako imenovanem simuliranem modelu, ampak v realnem času in pa z zelo različnimi, z zelo resničnimi posledicami. Eh, posledica tega je bila rast BDP v evroobmočju le nič cela sedem odstotkov. Države članice so napovedale počasno rast v letu 2010 in 2011. Številne države članice se soočajo z hudimi proračunskimi primankljaji in pa dolgovi. Komisija je jeseni 2009 napovedala 4,4 odstotka premankljaja in pa uh, davek v številki 78,2 odstotka in to bi se naj leta 2010 še povečalo. Leta bo trajalo, da bodo te številke gospodarske in pa finančne krize se vrnile na stopnjo pred krizo. Mislim, da se je ECB dobro odzvala na krizo. Glavna naloga ECB-a je, da ohranja stabilnost cen. In čeprav je bila inflacija uh, daleč nad vrhom, eh, nad mejo, ki so, jo, ki so je mm, postavila ECB, torej 4 odstotke, eh, je potem naglo padla in je zato sedaj na dobri ravni. Eh, prav tako je obresno mero povešala, povečala ECB na 4,25, na to pa spet znižala na 1 procent, zato da bi poskusila oživiti posojilna dejavnost in da bi ponovno zagnala evropsko gospodarstvo. Dodatna vloga ECB med krizo je bila ta, da je poskrbela tudi za, likvid, za likvidnost z nestandardnimi ukrepi. Brez takšnih ukrepov bi se številne finančne institucije, ki imajo pokojnine in pa prihranke številnih državljanov, združile, eh, zrušile. Oprostite morda eh, lahko trdimo, da spremembe obresnih mer niso bile tako radikalne, kot eh, jih je uvedla ZDA ali pa banka v Angliji. Povečanje likvidnosti je preprečila številnim institucijam, da ne bi propadle, vendar pa številne banke te likvidnosti niso predale končnemu uporabniku, strankam. To je šlo zlasti v škodo majhnih in srednje velikih podjetjih, na katerih temeli gospodarska oživitev. Številne banke so, banko, so likvidnost uporabile za to, da bi podkrepile lasten položaj in omogočali so tudi še vedno še nadaljne izplačevanje nagrad. Um, kakšni so politični odzivi, ki so potrebni v trenutni finančni krizi. Tukaj vlada veliko zmedenosti in potrebni so hitri in pa učinkoviti ukrepi. Ampak eh, morda bi prepustil kolegom, da povedo nekaj o tem. Gospod predsednik, od prejšnji poročevalci sem mnenja, da je dialog med ECB in pa parlamentom konstruktiven in da se dobro razvija. To je nekaj, na čemer moramo graditi. Mislim, da bi parlament moral biti bolj tesno udeležen, ko gre za imenovanje članov izvršilnega odbora ECB, vključno za naslednjim predsednikom ECB. Predsednik nas je obvestil o postopku o imenovanju novega podpredsednika ECB. ECB odgovarja državljanom eh, Evropske unije in to skozi Evropski parlament. To odgovornost je treba okrepiti. Kriza je pokazala na to, da neregulirani trgi niso takšni, da bi se vedno sami, sa, da bi vedno regulirali sami sebe in da so izpostavljeni sistemskim tveganjem. In zato so potrebne številne reforme finančne arhitekture v EU in pa. Mm, pomembno je tudi telo Evropski odbor za sistemska tveganja, eh, ki naj bi imel vlogo varuha, ki bo pravočasno opozarjal o vseh sistemskih tveganjih. Eh, predsednik prekinja govornika. Naslednji je gospod Sven Gigold. Ja, herr Präsident. Gospod predsednik, poročilo 2009 o letni izjavi o območju evra in javnih financah je bilo izdelano v času, ki je bil velik izziv za območje evra in to obdobje se še vedno ni končalo. Gospodarski položaj skrbi državljane in državljanke in nas vse. In to poročilo je bilo pripravljeno v ikonu eh, v dobrem sodelovanju in je, bilo, eh, in je dobilo veliko podporo, to želim povdariti tako kar zadeva predlog komisije, kot tudi kar zadeva priporočila, ki smo jih pripravili kot parlament in kot odbor Ekon. Pri tem vidimo jasno, na eni strani je treba stabilizirati gospodarski položaj, na drugi strani pa se je kriza kolikor toliko stabilizirala, eh, stopnje rasti so se kolikor toliko konsolidirale, ampak začela se je druga faza krize, eh, ogromni javnofinančni primankljaji in to je tudi cena, ki jo je treba plačati, da bi kolikor toliko išli iz te krize. Sporočilo poročila je jasno. E, čim prej moramo spet nazaj na pot e, pakta za stabilnost in rast e, našim eh, otrokom in eh, unukom ne moremo eh, izročiti teh dolgov. Eh, torej, evroobmočje potrebuje tudi ukrepe za boljše usklajevanje ti ukrepi manjkajo in razen tega se je treba lotiti neravnovesi znotraj evroobmočja in treba je konsolidirati tudi eh, davčno in proračunsko politiko. In velik izziv za gospodarsko odgovorne osebe v evroobmočju je, da te probleme rešijo na odgovoren način. In to pomeni, da ne more biti tako, da vsak še naprej ustraja na svojih delnih privilegijih eh, v oski nacionalni politiki in da ostaja Torej, odgovornost pri komisiji in tudi v evroobmočju je vel, ogromna, da v tej situaciji sprejmejo potrebne ukrepe. In želim povdariti naslednje. Prvič, potrebujemo učinkovite instrumente ekonomskega usklejevanja. Drugič, strukturna odvisnost evroobmočja od končnih virov, to je treba odpraviti. Ne moremo si eh, privoščiti, da bo pri naslednjem povečanju cen nafte, ki se že dogaja, spet padli v recesijo recesijo in razen tega ne more biti tako, da finančni trgi po tej krizi ne bodo učinkovito regulirani, eh, temveč in to se vidi že sedaj. Eh, nekatere države članice skrbijo za to, da se ne izvedejo pametni ukrepi, kar zadeva nadzor. Razen tega ni Eh, se je izkazalo, da ni bil cilj socialna kohezija, temveč posamezne države članice. Uh, so sprejemale drugačne ukrepe, zato želi, eh, potrebujemo euroobveznice, da bi pomagali šipkejšim članicam. In razen tega eh, mora biti naš cilj, da se potrebni popravki opravijo tudi pri davčni politiki in sicer ne na račun eh, kupne moči množic in Zato bi bilo potrebno učinkovito sodelovanje na področju davkov. Komisija naj bi končno in hitro dala predloge za skupno odmiro davka uh, uh, od dobička pravnih oseb. Razen tega poročilo um, priporoča poročanje po državah, country per country report, torej pripravite prosim ustrezen predlog in načelno gre za to, da ravno sedaj uh, Eh, če si ogledamo tudi delo gospoda Montija in oživitev notranjega trga, da bo imelo načelo davčnega usklajevanja prednost pred davčno konkurenco. Pričakujemo močne predloge, tako da iz te krize ne bomo išli še z večjimi dolgovi, temveč da eh, bo ta kriza vodila tudi do okrepljenega gospodarskega sodelovanja, tako da ne bomo prepustili otrokom dolgove, temveč evroobmočje, ki bo sodelovalo in ki se ne bo vleklo navzdol v stalni konkurenci. Hvala. Hvala. Um, Pozdravljam predsednika Evropske centralne banke, gospoda Trišeja, in mu predajam besedo, prosim. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, veseli me, da lahko sodelujem v tej razpravi o resolucijah o letnem poročilu ICB, da sem lahko z vami. Zaradi parlamentarnih volitev v preteklem letu eh, je ta, ta, ta razprava poteka pozneje. To pa mi odpira možnost, da eh, se odzovem tudi na aktualni položaj. Tako kot vi ste, gospod eh, predsednik, se veseli Evropska centralna banka eh, zelo tesnih eh, stikov z Evropskim parlamentom, ki daleč presegajo pogodbeno predviden obseg. Torej, dialog z Evropskim parlamentom je zelo eh, ploden in tudi današnji poročili sta pokazali kakovost tih odnosov. V današnjem govoru bom najprej eh, spregovoril o gospodarskem razvoju, ki smo mu priča, in tudi o denarni politiki, eh, ki jo je vodila Evropska centralna banka. In razen tega se želim odzvati na nekatere predloge iz poročil in želim povedati tudi nekaj o trenutnem položaju. Najprej o gospodarskem dogajanju in monetarni politiki lanskega leta, leta 2009 je ICB tako kot je povedal gospod Kikluna, eh, delovala v okolju, ki ga bodo prihodni zgodovinari verjetno opisali, da je to bilo najtežje obdobje po drugi svetovni vojni. Ker je prišlo do zaostritve finančne krize. Leta 2008 se je leto 2009 začelo s prostim padcem eh, pri gospodarskih dejavnostih po vsem svetu. Približno do aprila lanskega leta se je gospodarska dejavnost eh, slabšala. V tem eh, času je bilo zelo pomembno vzdrževati zaupanje To smo naredili tako, da smo poduzeli učinkovite, nujne in pa hitre odločitve, ki so bile potrebne, hkrati pa smo ostali zvesti svoji osnovni nalogi ohranjanja stabilnosti cen. Nestandardne, nestandardni ukrepi za nazorovanje bank so povečale podporo in eh, podpirali so evroobmočje, delovanje finančnega trga, pripomogli so k izboljšanju finančnih pogojev in pa boljšemu toku kreditov v realno gospodarstvo, kar smo dosegli zgolj z zmanjšanjem obrestnih mer. Eh, na splošno smo ponudili niže obrestne mere tudi gospodinstvom in pa družbam oziroma podjetjem. Želeli smo si, da bi se stanje vrnilo na normalno. Vendar pa, če bi takšne ukrepe obdržali dlje, kot je to nujno potrebno, bi to imelo kontraproduktivne učinke in ne želimo, da bi ustvarjali nekakšno odvisnost. Zato bomo decembra 2009 oziroma smo decembra 2009 začeli umikati nekatere zmed teh izrednih ukrepov in smo um, to počeli na podlagi izboljšav na trgu. Istočasno smo se zavezali k temu, da bomo še naprej nudili likvidnostno podporo sistemu centralnih bank vse do oktobra letosnega leta. Svet ECB je mnenja, da je trenutna monetarna politika primerna, in da je potrebno še naprej eh, omejiti inflacijo, to je pomembno za stabilnost cen srednjeročno gledano. Naj omenim nekatere izmed eh, zadev, ki ste jih omenili v resoluciji in ki so bile omenjene v poročilu. O odgovornosti in preglednosti. Tukaj izredno cenimo reden dialog z Evropskim parlamentom in pa konstruktivno vzdušje, v katerem poteka izmenjava stališča. Zato pozdravljam eh, ponov, vedno znova ponovljeno podporo odbora Ekon. Kako je povedal poročevalec, mi, smo, mi moramo odgovarjati evropskim državljanom. To pomeni tudi Evropskemu parlamentu. ECB se nam zdi ena izmed najbolj preglednih institucij. Imamo tiskovne konference, takoj po srečanjih eh, sveta ECB, eh, kjer govorimo o monetarni politiki. To je pobuda, ki je ni ponovila nobena večja sesterska institucija. Eh, prav tako smo podali izjave o naših politikah in pa kakšne razmišljanje stoji za njimi. Med krizo smo še intenziv... še pospešili naše dialoge in s tem smo pospešili finančne trge, ustvarili zaupanje in pa postavljali temele za oživitev. Prav tako ste si želeli stališče ECB o možnosti ustanovitve klirinške hiše za instrumente, kot so izmenjave neplačil in tako naprej. Mislim, da je to za nas izrednega pomena. Moramo kontrolirati stabilnost valute in pa stabilnosti cen. Zato bi bilo pomembno imeti kliriško hišo, ne samo zaradi zagotavljanja preglednosti, ampak tudi za zmanjšanje in tudi za zmanjšanje tvegan za finančne inštrumente, kako naprimer hedge skladi in tako naprej. To se ne bi smelo uporabljati za špekulacije. Regulatorji bi morali imeti možnost, da natančno preučujejo, če pride do kakršnakoli neprimernega ravnanja. In, eh, torej mislim, da, tukaj, da se tukaj strinjamo z parlamentom. Naj eh, povem še nekaj o načrtih za Evropsko monetarno unijo v teh eh, težkih časih. Ehm, Gospodarstvo si je nekoliko pomoglo, ampak to še ne pomeni, da je kriza končana. Hitrost te, tega okrevanja tudi ne bo enaka posod. Še vedno nas čaka številni izzivi, ko gre za, reform, eh, ko gre za reforme našega finančnega sistema. Finance morajo igrati konstruktivno vlogo in ne destruktivno vlogo v naših gospodarstvih. Eh, največja Največji izziv je to, da poskrbimo, da bo denar služil realni ekonomiji. Moramo poskrbeti, da bodo finančni sistemi delovali. Zato moramo pozornost posvetiti predvsem bančnemu sektorju. Učinkovite reforme morajo raziskati tudi nebančne finančne institucije in pa druge vire financiranja finančnih trgov. Potrebujemo takšne pobude in pa mehanizme, ki bodo zagotovili, da ne, nam eh, stvari ne bodo ušle izpod nadzora, kako so nam ušle pred krizo. Potrebujemo takšne mehanizme, ki bodo olajšali položaj, težek položaj ljudi v Evropi. Vzpostavili smo tudi Evropski odbor za sistemska tveganja. To je telo, ki ga tudi parlament smatra za pravilen izziv. Obstaja tudi drugi izzivi, ki so povezani z javnimi financami. Kakor je spet povedal tudi poročevalec. V Evropski monetarni uniji obstaja jasna dodelitev odgovornosti in ob spoštovanju te dolitve odgovornosti lahko vsak računa na ECB. Mi bomo še naprej vzdrževali stabilnost cen v monetarni uniji, tako srednjeročno kot dolgoročno gledano. V skladu za zadnjo napovedjo bomo do konca leta bomo imeli letno poprečno inflacijo 1,5 odstotka, to je manj kot 2 eh, meja, ki smo si jo postavili. glad, gladko delovanje monetarne unije ni odvisna samo od monetarne unije, ampak tudi od gospodarske unije. Tisti, ki ustvarjajo politiko na nacionalni ravni, moramo poskrbeti za to, da bodo javne finance konkurenčne in zdrave v trenutnih okoliščinah, kjer se kjer Evropa sprejema izredno pomembne odločitve, moramo spoznati, da napredna unija zahteva predane ukrepe Monetarna unija ni samo unija valute, to je, to je unija eh, skupne usode. Gre torej za naše skupno dobro in gre za vizijo naših ustanovnih eh, očetov. To ni samo neka ugodnost. Monetarna unija je del tega, da poskrbimo za integracijo ljudi v Evropi, kar se je začelo po drugi svetovni vojni. Pogosto omalovažujemo dosežke, ki jih je dosegla Evropa, pogosto prehitro kritiziramo naše postopke in pa institucije. Nasplošno gledano, naše institucije dobro delujejo tudi v najtežjih eh, časih. V času gospodarske krize in finančne krize mislim, da so ti postopki in pa institucije ostale učinkovite. Dogodki zunaj naših meja Eh, bi lahko povzročili še hujšo krizo, namreč to, kar se je zgodilo v Združenih državah Amerike 2008. V teh okoliščinah zelo cenim eh, zavezanost držav članic, ki so jo ponovile na zadnjem zasedanju sveta, da bodo poskrbele za učinkovite ukrepe, zato da bi zaščitile finančno stabilnost v evroobmočju. Prav tako bom izkoristil to priložnost, da predstavim to, kar sem omenil že v zaslišanju v odboru Ekon v ponedeljek. Namen izvršilnega sveta ECB je, da bi, ola, da bi um, um, kredite in pa njihova zavarovanja um, obdržali v predvidenem koridorju obrestnih mer od januarja 2011 bomo objavili tudi našo agendo, eh, s pomočjo katere bomo še naprej zaščitili naš eh, finančni sistem. In eh, podrobnejše odločitve bom poročal po sestanku izvršilnega sveta 8. aprila. Uvedba enotne valute pred desetimi leti predstavlja največji dosežek v zgodovini evropske integracije. To je postopek, ki je pomagal zagovoriti mir in dobrobit v Evropi. Globalna finančna kriza je prinesla nove izzive, ampak mi smo se na njih dobro eh, odzvali z tesnim sodelovanjem znotraj gospodarske in pa monetarne unije. Eh, z skupnimi ukrepi smo preprečili, da bi kriza dobila najhujše razsežnosti, kakor v 20 letih prejšnjega stoletja. Danes Evropa sprejema zelo pomembne odločitve, še naprej moramo zagotavljati mir in pa dobrobit, tako da bo Unija postala še bolj privlačeno mesto za življenje in pa delo. Zato potrebujemo okrepljeni nadzor, kako je povedal tudi poročevalec, in potrebujemo okrepljeno sodelovanje moramo oživiti to idejo o skupnem namenu eh, in skupnih idejah, ki so motivirale naše ustanovne očete. Njihove ideje so bile vizionarne in vse, kar vidimo danes, samo potrjuje te njihove ideje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše poročilo. Pozdravljamo tudi komisarja Olija Rena, ki bo spregovoril v imenu Evropske komisije. Beseda je vaša. You, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Najprej bi se vam rad zahvalil za razpravo o letni izjavi o območju evra za leto 2009. Ko smo pripravljali to poročilo, smo vedeli, da bodo obravnavane teme aktualne, vendar pa so morda v tem trenutku še preveč aktualne, vsaj za moj okus. Naj čestitam obema poročevalcema, Edvardu Čikluni in Svenu Gigoldu, za izjemno dobri poročili. Spoštoval bom neodvisnost Evropske centralne banke in se osredotočil na poročilo Svena Gigolda ki predstavlja pomemben prispevek k trenutni razpravi o finančni koordinaciji in finančnem upravljanju v Evropski uniji. Poročilo Gigold, ki je bilo pripravljeno v odboru za gospodarske zadeve, kaže uravnotežen pristop k tej temi. Posem se strinjam z predsednikom Trišejem, da evro ni zgolj tehničen denarni element, ampak da gre za ključni politični projekt Evropske unije. Zaradi tega moramo ta projekt braniti in ga razvijati v skupnem evropskem duhu. Še prav posebej danes in jutri, ko zaseda Evropski svet v tej izjemno kritični situaciji. Od leta 1999 je bilo evroobmočje območje monetarne stabilnosti. Naši državljani so bili zavarovani pred gospodarskimi pretresi. Od konca leta 2008 pa je tudi evroobmočje močno prizadela mednarodna finančna in gospodarska kriza. Kljub fiskalni disciplini in pa gospodarskim ukrepom ostaja monetarni trg še naprej nestabilen. To je močno vplivalo na finančno stabilnost in na gospodarsko upravljanje evroobmočja, še prav posebej, če si ogledamo primer Grčije. Naj povdarim, da bi naj Grčija sedaj izpolnila cilj 4 odstotkov do konca tega leta in sicer s pomočjo ukrepov, ki jih je grška vlada sprejela v začetku tega meseca in ki so že v veljavi. To bi lahko pomenil preobrat v grški fiskalni zgodovini in v zgodovini gospodarskega razvoja Grčije. Vendar pa Niti Grčija, niti Evropska unija se še niste povsem izkopali iz težav, kar zadeva finančno stabilnost evroobmočja. Zaradi tega je Evropska komisija pozvala članice evroobmočja, da sprejmejo politične ukrepe in pa finančne mehanizme za zagotovitev stabilnosti evroobmočja kot celote. Potrebujemo mehanizme, ki jih bomo lahko hitro sprožili če bo to potrebno. V tem mehanizmu ne smemo imeti eh, automa avtomatskega pristopa. Evropska komisija pripravlja okvir za usklajeno podporo. Takšen mehanizem bi lahko uporabili, če bi bilo to potrebno in če bi seveda prizadeta država, dala prošnjo za uporabo takšnega mehanizma. O vsem tem se bo pogovarjal tudi Evropski svet. Sedaj pa k krizi, v kateri se nahajamo. Ogledati si moramo, kako bi se lahko podobnim situacijam v prihodnosti izognili, tako da ne bomo imeli še enega grškega primera. Ta kriza je pokazala, da potrebujemo okrepljen gospodarski nadzor in pravna podlaga za to je že v Lizbonski pogodbi. V tem trenutku pripravljamo predloge za izvajanje člena 136 Lizbonske pogodbe. In Evropska komisija bo podala predlog za okrepljeno usklajevanje gospodarskih politik in sicer v prihodnih tednih. Kot poročevalec Gigold, tudi Evropska komisija v odstavku 48 obžaluje, da ni zadostne koordinacije gospodarskih politik v evroobmočju v prihodnosti se bomo na to osredotočali. V prvi vrsti moramo preprečiti netrajnostni javni primankljaj. Zaradi tega moramo bolje nadzirati srednjeročne proračunske politike držav članic evroobmočja. Potrebujemo tudi bolj stroga priporočila državam članicam, ki morajo sprejeti konkretne ukrepe tudi na tem področju. Bolje lahko uporabimo že obstoječe instrumente. Svet ima možnost dati priporočilo državi članici, katere gospodarska politika bi lahko ogrozila učinkovito delovanje Evropske eh, monetarne unije z novo Lizbonsko pogodbo ima tudi Evropska komisija možnost, da poda zgodnje opozorila in sicer v skladu z členom 121 in sicer neposredno državi članici. Ta instrument moramo uporabiti, zato da bodo države članice prej naslovile svoje težave na finančnem področju. Gospod predsednik, dragi kolegi, glede na to, da nimam veliko časa bom v zaključku govoril o makrofinančnih elementih. To je drugi del gospodarskega upravljanja. Rad bi zaključil sledečim. Finančna kriza je pokazala, da ni samo umevna gospodarska rast, kateri smo bili priča v preteklih letih sedaj se je kriza zaključila in smo v obdobju gospodarske oživitve, vendar pa ta oživitev še ni trajnostna in še vedno vlada velika brezposelnost. Enako velja tudi za javne finance, ki so predpogoj za trajnostno rast. Dvoletna kriza, ne glede na to, kako pomembne so bile finančne vzpodbude, je izbrisala 20-letno konsolidacijo javnih financ. Dame in gospodje, to je vrglo senco na našo finančno krajino in ta senca bo visela nad nami tudi v prihodnih letih. Zaradi tega moramo poskrbeti za spremembe in vzpodbujati trajnostno rast ter ustvarjanje novih delovnih mest. Najlepša hvala. You, hvala lepa, gospod komisar. V imenu političnih skupin bo začela gospa Sofi Okoni iz Evropske ljudske stranke. Tri minute imate. Gospod predsednik, gospod in gospodje, drage kolegice in kolegi. Dovolite, da se najprej prisrčno zahvalim poročevalcu gospodu Gigoldu, ki je opravil odlično delo in ki je prisluhnil tudi poročevalcem iz drugih eh, političnih skupin. Zato se mu prisrčno zahvaljujem. Ta, to poročilo o letni izjavi o območju evra in javnih financah dobro Eh, vsebuje dobro analizo in dobre predloge. Seveda je poročilo v luči leta 2009, ko smo bili priča gospodarske in finančne krize, ki je najhujša kriza, odkar, eh, ki jo doživlja Evropska unija, odkar je bila ustanovljena. In mislim, da sta možna dva nauka iz te krize. Gospodarska in monetarna unija se je uveljavila. Imamo skupno valuto in evro je poskrbel za to, da je malo a, omiljena ta kriza. Tako so številne države e, preprečili e, devalvacijo svojih valut, e, kajti to bi dodatno zaostrilo krizo. Evroobmočje je postalo tudi bolj privlačno, to kaže na primer primer Islandije. Aktivna Eh, denarna politika in fleksibilna denarna politika ECB-ja z eh, upravljanjem likvidnih sredstev in dodeljevanjem kreditov je odigralo pomembno vlogo pri reševanju evropskih bank in pri podpori evropskim bankam. Pogosto je bilo rečeno, da je Evropa nastala na krizah, vendar smo tokrat videli, da je gospodarska unija učinkovita in da jo tudi potrebujemo. In iz tega sledi drugi nauk. E, potrebno je, da okrepimo evropsko gospodarsko upravljanje, kajti edina prava evropska gospodarska politika je monetarna politika. Eh, usklajevanje proračunskih politik, politik je še omejeno, vendar evroobmočje je v stanju, da poviže vse države Evropske unije in zato potrebujemo tudi pravo upravljanje, upravljanje, ki je na vseh ravnih gospodarsko in politično učinkovito. Treba je začeti z makroekonomskim in finančnim nadzorom in zato si prizadeva tudi Evropski parlament. Seveda mora to upravljanje Eh, potekati v okviru pakta za stabilnost in rast in mora postati eh, instrument za usklajevanje davkov. V času krize ugotavljamo upadanje prihodkov. Mnoge države so pripravile spodboje, spodbojevalne eh, programe in ukrepe in vse to je vodilo do tega, da so proračuni v državah članicah slabi, da, je, da so visoki primankljaji. Seveda moramo v prihodnje odplačati ta dolg, moramo biti strogi, moramo pa biti tudi ustvarjalni. Razmišljajmo o novi evropski davčni politiki in bodimo bolj pogumni glede na gospodarsko upravljanje v Evropi. Hvala, sedaj pa napredno zavezništvo socialistov in demokratov, gospod Hvan Mnok. Don, Gospod eh, predsednik, eh, drage kolegice in kolegi. Poročilo Svena Gigolda kaži, kaže, da je še kako potrebna makroekonomska razprava, tem bolj, ker je poročevalec poslanec iz Nemčije in ki tudi eh, želi opozoriti na nemško strategijo in sicer eh, na nižje stroške dela. Nemška vlada je nad tem, da eh, bi eh, prišlo povsod do deflacije plač in to škoduje gospodarstvu. Torej, ni bistvenih strukturnih eh, sredstev in proračunskih sredstev in zato se soočamo z nemogočim položajem, da države, ki uh, imajo visoke javnofinančne primankljaje, nimajo denarja za socialne ukrepe. Notranje povpraševanje upada, že od drugega četrtletja 2008 beležimo negativno rast. Še preden se je sprožila kvi, l, kriza v, z, v zvezi z likvidnostjo. Razen tega upada tudi prihodek gospodinstv in upada kupna moč. Zadolžitev raste v Španiji, v Združenem kraljestvu in na Irskem to beležimo in to je imelo tudi hude posledice, ki smo jo doživeli eh, v zvezi s krizo slabimi krediti. Če, eh, torej v razpravi v našem odboru so nekateri kolegi pozabili na nauke iz te krize. Kriza še dolgo ni za nami. Eh, trenutna oživitev je tem bolj krhka, ker obstajajo še naprej eh, težave na področju plač in eh, tudi Evropska centralna banka poziva države članice k izhodni strategiji, kar je preuranjeno, kajti to pomeni varčevalno politiko in to bi pomenilo, da bi se rast ponovno ustavila, rast, ki se je pravkar šele začela in tudi proizvodne zmogljivosti ostajajo na, niste, na nizki ravni. Ta politika ne bo uspešna v Grčiji in tudi v Španiji, kajti prihodki od davkov, ki jih pričakujejo, teh prihodkov ne bo. Brezposelnost in socialne napetosti se bodo povečale. Poročilo Gigold ima prednost, da opozarja na, te, na ta ravno, neravnovesja. Da končna verzija eh, pa ne kritizira deflacije plač in sicer predvsem zaradi eh, politične skupine, eh, zaradi nekaterih političnih skupin, konzervativnih političnih skupin. Kljub temu so priporočila iz tega poročila zelo dobra in mislim, da je ta razprava še kako eh, potrebna. Hvala. Za to. Sedaj pa za uh, Alde, gospod Tremoza. Moltes gracias, senjor president. Hvala, gospod predsednik. Želim se najprej zahvaliti ponoče valcem gospodu Zikluni in gospodu Gigoldu. Um, torej, uh, razprave so bile zelo intenzivne in zato tudi podpiramo številne predloge sprememb. Uh, Želim povedati nekaj o evru. E, pravzaprav sem novinec v politiki še do pred nedavnim sem bil profesor na univerzi v Barceloni. In videl sem, e, kako se je stvar razvijala v Španiji in sicer v samo nekaj tednih. Mnogi kolegi, tudi iz Združenega kraljestva, so videli, da je prišlo do uh, uh, velikih sprememb in ne ve se, kako se bo stvar nadaljevala. Finančna kriza je pokazala, da je evro pomembno sidro. To je edina valuta, ki je ostala kolikor toliko stabilna. In skeptiki, te valute evra so morali to priznati. In to lahko preberemo v številnih člankih in tudi knjigah. Torej, to je tudi valuta prihodnosti. Kljub temu je evro danes v krizi, kar je povezano s krizo v nekaterih državah članicah in kar ogroža evro. Evro je primir za to, Eh, eh, eh, je primer, ki ga študirajo tudi gospodarske elite v Rusiji na kitajskem. In evro nudi možnost, da bi države ponovno uh, doživile gospodarski uspon. Poročilo, o katerem uh, danes razpravljamo, obsoja intervencionizm na Kitajskem, kar je vodilo do velikih globalnih težav, ki so ne nazadnje tudi vzrok te krize. Ne smemo kaznovati držav, ki eh, so najbolj odvisne od izvoza. Zgodovina kaže, da je gospodarsko sodelovanje odločilno in da izvoz igra pomembno vlogo. V Nemčiji je treba spet spodbuditi potrošnjo, treba je storiti še več, vendar to nikakor ne sme iti na račun izvoznih zmogljivosti. Katalonija eh, beleži 28 odstotkov izvoza Španije in zato je izvoz tudi za nas zelo pomemben. Ne smemo kaznovati tistih, ki so najboljši. Euro eh, uživa ugled po vsem svetu in uh, je tudi zelo pregledna valuta. In zato je treba tudi v prihodne poskrbeti za to preglednost in dati na voljo vse razpoložljive informacije. Sedaj pa za zelene, gospod Filip Lombier. Hvala. Rad bi, da bi me jasno in glasno razumel tudi komisar Ren, zato bom govoril v angleščini, čeprav sem želel imeti prispevek v francoščini. Začel bom z današnjim trenutkom. Imamo velik in netrajnostni javčni, ja, javni primankljaj, ki ga zeleni ne podpiramo. Ne moremo enostavno zanemariti, da v Evropi vlada velika socialna neenakost. 16 odstotkov živi pod mejo revščine. 40 odstotkov špancev je brezposelnih, mladih špancev in lahko bi nadaljeval z temi številkami. In zaradi tega potrebujemo investicije v infrastrukturo, v izobraževanje, v inovacije, raziskave in tako naprej. Torej mislim, da bi morali zares zamenjati predstavo. Gospod Van Rompuy je dejal, da potrebujemo boljše usklajevanje gospodarskih politik. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko gre za proračunske izdatke, potrebujemo ex, strožji ex ante nadzor. Samo pogledajmo, kaj se je zgodilo v Grčiji koliko sredstev Grčija namenja zgolj za oboroževanje, pa tako majhna država je. Vendar pa, če si bomo ogledali samo proračunske izdatke, nikakor ne bomo uspešni. Potrebno, potrebno si je ogledati tudi prihodke. Potrebno je poskrbeti za ustrezno obdavčenje. Hkrati pa moramo poskrbeti za učinkovit podjetniški prispevek. Ne zgolj prispevek, ki bo zapisan na papirju, ampak ki bo tudi dejansko udejanjen. Poskrbeti moramo za spremembo pristopa in tega ne moremo storiti zgolj tako, da države pozovemo, da poskrbijo za boljšo koordinacijo, če ne bomo poskrbeli za bolj uravnotežen proračun, potem bodo dolgovi še naprej naraščali. Mislim, da je Evropska unija v tem trenutku na pomembnem razpotju. Odločiti se mora med večjo mero integracije, ne le koordinacije in pa med propadom. V Köbenhavnu nismo bili neuspešni le pri sprejemu podnebnega sporazuma, ampak smo doživeli tudi nedejavnost Evropske unije. Premalo smo sodelovali. Hvala. Gospa Faith Swinburne za evropske konzervativce in reformiste. Najlepša hvala prihajam iz države, ki ni članica evroobmočja, zato ne vem, če ima moj prispevek tolikšno težo kot eh, prispevki drugih kolegov. Kaj ti težave evroobmočja morajo rešiti države članice evroobmočja? Vendar pa težave evroobmočja ne tičijo v evroobmočju samem, ampak v mednarodni finančni krizi. Potrebno se je vprašati, kako nadzorujemo finance v letih, eh, ko kriz ni. Čeprav eh, evroobmočje združuje skupna valuta, so razlike med državami članicami evroobmočja precejšne, predvsem kar zadeva prihodke in izdatke. Tudi v Združenem kraljestvu smo v podobni situaciji. Trošili smo več in več, bolj in bolj smo se zadolževali in zdi se, da so dobri časi za vedno izginili. V preteklem tednu smo slišali trditve, da lahko države čudižno ustvarijo denar, vendar pa nažalost to ni mogoče. Sredstva prihajajo iz zasebnega sektorja in Nemčija se tega zaveda. V preteklih letih so uporabljali javna sredstva za uspodbujanje zasebnega sektorja. Javni sektor je svoje, svoje delo v času krize že opravil. Sedaj pa je čas, da zasebni sektor poskrbi za zapolnitev lanca. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da bomo izkoristili podjetniški duh, da bo prišlo do ustvarjanja novih delovnih mest v zasebnem sektorju. To bi namreč lahko pomagalo, da se izkopljemo iz črne luknje, v kateri smo se znašli. Tisti, ki so sprejemali napačne politike v preteklih letih, se morajo zavedati, da so spremembe nujno potrebne. To velja tudi za mojo državo. Gospod Salavrakos. Okay, Ne, se opravičujem, pravi predsednik Jürgen Klute. Ja, Hvala, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, želim izkoristiti priložnost, da ponovno usmerim pozornost eh, na Grčijo, kajti mislim, da kriza v Grčiji tudi veliko pove o Eh, situaciji v evroobmočju. Najprej pa nekaj o tem, kar je povedala eh, kanclerka Merklova, da bi izključili eh, v najnujnejšem primeru Grčijo iz evroobmočja. Torej, moja skupina je izredno proti, kajti gre tudi za skupnost usode in ne moremo pri prvi srednje veliki krizi izključiti države članice. To enostavno ne gre. Predvsem pa bi s tem bi to bil bankrot in bi se poklonili pravzaprav finančnemu eh, gospodarstvu, ki so eh, mu davč, davkoplačevalci pomagali eh, se izviti iz krize. Eh, delavci, upokojenci v Grčiji in tudi v drugih državah, Portugalsko, so prav tako, prav tako, so prav tako znižali boniteto. Torej, delavci in upokojenci v teh državah ne bodo razumeli, da morajo oni plačati, na drugi strani pa eh, se z denarjem davkoplačevalcev podpirajo banke. Kdor uh, Eh, ravna tako, eh, zelo škodi celotnemu Euro, projektu evropskega povezovanja. Seveda je treba Grčijo kritizirati in to vidijo tudi grški kolegi. Ob vsej upravičeni kritiki pa je treba ugotoviti, da ni samo Grčija odgovorna za krizo. Finančno-politične odločitve v evroobmočju so v bistvu odstopljene ICB-ju. E Euro ne daje odgovora na različno učinkovitost eh, evropskih gospodarstv. Mno, eh, močne eh, narodne ekonomije, kot je Nemška, silijo na kolina druge, kot so Grška. Zato zahtevamo prepoved finančnih oziroma zahtevamo, da naj se da naj države članice uh, izdajo euroobveznice uh, eh, in prepovi naj se trgovanje z, uh, na področju izmenjave neplačil. Galatka, samozelne kurtulo sedaj eh, prevzimam eh, vlogo predsednika, predsedujočega. Eh, naslednji je na vrsti gospod Nikolaj Salafrakos, gospod eh, predsednik. 25. marca je rojstni dan Evrope in Grčije. 25. marca 1957 eh, so bile podpisane rimske pogodbe in s tem se je rodila Evropska unija. 1821 25. marca je nastala Grčija, danes je tole rojstni dan in Grčija in Evropa lahko praznuje, ta Evropa praznuje povezanost. Grčija pa je trenutno v težavah. Vsi vemo, da je od 15 članic evroobmočja sedem takih z visoko zadolženostjo. Vsi vedo, da je 30 držav OECD-ja visoko zadolženih. In ravno eh, v letu 2008 je bila situacija pred, eh, huda in ZDA so poskusili rešiti svoje probleme s tiskanjem denarja. Vemo, da eh, je Grčija sprejela stroge varčevalne ukrepe, eh, tako da so ljudje tudi izčrpani in pravijo, nekateri pravijo, da mora Grčija plačati za svoje napake. Gotovo je to možno upravičiti, ne smemo pa pozabiti, da Grčija uvaža proizvode iz drugih držav eh, Evropske unije, predvsem tudi iz Nemčije in sicer da uvaža veliko več kot izvaža. In tudi je to treba upoštevati na vrhu Evropske unije, kajti treba se boriti tudi proti špekulantom. In to uh, bo vodilo do težav, če ne bo uh, Eh, eh, če ne bomo sprejeli novenih ukrepov. Prosimo vse, da se držijo časa. Eh, torej, želim povedati postopkovno vprašanje, kolegi želijo potem priti na glasovanje in če se sedaj ne držimo časa za govor, bomo imeli potem velike težave. Torej, veliko je prijavljenih eh, za razpravo in zato vas prosim, da se vsi držite eh, tega dodeljenega časa. Gospod Hans-Peter Martin ima eno minuto. Hvala. Gospod eh, Triši, najprej se vam, um, vas želim pohvaliti za to, kar ste. Uh, ustvarili v zadnjih letih. Kljub temu pa verjetno vidite, kako ljudem zastaja dih, ker doživljajo nekaj, kar ni bilo pričakovano. Skrb za evro. Najprej se eh, naskrbijo eh, posli za refinanciranje in kako vam bo uspel umik iz eh, tega svežnja ukrepov za likvidnost, samo finančno eh, Eh, samo masohisti vam ne želijo sreče pri tem. Eh, vendar kot Avstric svarim pred eh, tem, da se samo kritizira Nemčija. Ravno iz te države je prišlo veliko stabilnosti in Nemčije ne smemo kaznovati zato, ker je bila boljša kot drugi in ne moremo biti solidarni s, tem, s tistimi, ki so uh, preveč zapravljali denar. Eh, tudi naprimer na področju uprave. Gospodu Martinu, naslednji na vrsti gospod Balc, dve minuti. Hvala. Kot poročevalec v Senci eh, za politično skupino Evropske ljudske stranke sem zelo zadovoljen s poročilom, ki je bilo predloženo. Eh, zaradi dobrega sodelovanja s gospodovski kljuno se mi zdi, da smo Ehm, pripravili zelo dobro in uravnoteženo poročilo o letnem poročilu ECB-ja za leto 2008 in tudi gospod Triši je to omenil. Mislim, da je ECB leta 2008 v prvem kriznem letu bila pred hudimi izzivi ehm, in ECB je, se je po mojem na to odzvala dobro, predvsem tudi zelo previdno poročilo gospoda Skikljune to tudi ustrezno zrcali. Kljub temu menim, da je situacija ECB-ja da ni enostavna in to se tudi v prihodnje ne bo spremenilo. Na eni strani je kriza eh, vse kaj drugega kot eh, eh, premoščena za nami in razen tega iz regulativnih ukrepov nastajajo nove težave za ICB, ICB. In mislim, da je pomembno, da naj ICB tudi v prihodnost skrbi predvsem za stabilnost v evromočju, da je eh, kot ladja na odprtem morju in da skrbi za to, da ostane na svoji predvideni poti. Eh, Eh, govorilo se je tudi o dialogu med Evropsko centralno banko in Evropskim parlamentom. Treba je poskrbiti predvsem tudi za neodvisnost um, ECB-ja. Mislim, da je to zelo pomembno. Vi kot predsednik in tudi drugi člani ECB-ja se bodo zelo angažirali tudi v tem prihodnem odboru in pri prihodnih ukrepih. In, uh, pri naslednjih poročilih v naslednjih letih bomo upoštevali predvsem to točko. Hvala, gospod Balc. Naslednji, Džani Petela, prosim, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsednik Triši, eh, gospod komisar. Eh, kralj je nak. Eh, Vse se je razkrilo in sedaj se moramo predvsem koncentrirati na terapijo. In prva točka zdravljenja mora biti neko evropsko gospodarsko upravljanje. Eh, in eh, eh, Grči je treba pomagati in treba je preprečiti učinkovit učinek domin, da ne bi tudi druge države članice prišle v to krizo. E, realno gospodarsko upravljanje potrebuje gospodarsko rast in potem finančne instrumente, ki podpirajo tako rast in tritič politiko za ravnanje s krizami. E, danes smo slišali, e, kako dobro je, da imamo evro, ampak kot evro naj nam ne pomaga samo pri inflacijah, temveč naj nam zagotavlja tudi večjo likvidnost z majhnimi primankljaji in predvsem potrebujemo tudi investicije in euroobveznice, kar zadeva krizne situacije. Sem za evropski eh, sklad, eh, to bi prav gotovo bila monetarni sklad, ki bi bila rešitev. Želim povedati zelo jasno ob koncu, da v tej fazi ni dovolj, da samo čakamo, da eh, bo kriza minila ne, Evropa mora pokazati, izkazati pogum danes, če ne danes, kdaj pa sploh. Hvala. Hvala. Gospa Bols, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod Triši, gospod komisar, dragi kolegi. V odboru smo imeli naporen teden. Pogovarjali smo se z predstavniki evroskupine, z predstavniki Evropske centralne banke in tako naprej. Strinjali smo se, da potrebujemo strožji nadzor z možnostjo zgodnega posega v finance držav članic. Poleg tega je potrebno okrepiti pristojnosti Eurostata. Komisija pa mora zagotoviti vso potrebno pomoč. Upoštevati je potrebno tudi druge kriterije, ne zgolj eh, pakt stabilnosti in rasti. Spomnite se spora iz leta 2001, ko je Ekofin eh, posvaril Irsko. Naučili smo se torej da je pomembno nadzorovati celotno situacijo, ne zgolj javnega primankljaja. Še toliko bolj pa je to pomembno v času krize. Kar zadeva neenakost med državami članicami, se moramo osredotočiti na pomankanje konkurence. To gre pogosto z roko v roki z pomankljivimi strukturnimi reformami, vključno z pokojninami. In kot je dejal gospod Sikluna, likvidnostni ukrepi Evropske centralne banke so bili pomembni v času krize, vendar pa niso bili prevedeni tudi v realno gospodarstvo. Pogosto so se pretvorili v večji kapital in se potem ponovno vrnili v Evropsko centralno banko. Nekateri celo menijo, da si takšne dejavnosti zaslužijo nagrado. Ali bi res morali poslušati priporočila takšnih bank? Hvala. Gospod Miha Tremopolus, dve minuti. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej želim povedati, da gre za pomembno poročilo poročilo, ki je tudi dober kompromis različnih tendenc, ki vladajo v tem parlamentu. Eh, seveda gre tudi za socialno eh, kohezijo, eh, ki je v tem poročilu bolj upoštevano kot v drugih poročilih Evropskega parlamenta. Mislim, da gre tudi za spremembo politike Evropskega parlamenta, torej za leto 2010 uh, imam, se soočimo z razvoji, novimi razvoji in to je pomembno predvsem za Grčijo. Torej, poleg monetarne unije potrebujemo tudi gospodarsko in politično unijo. To so že nekateri povedali. Euro mora spremljati minimalna mira eh, socialne mreže. To pomeni socialna kohezija. In to izhaja tudi iz tega, kar je bilo rečeno o Grčiji. Vendar nekatere stvari niso bile natančne. Produktivnost Grčije ni bila toliko nižja kot eh, povprečje 27 držav članic. To kažejo tudi tudi številke Eurostata za 2007 in 2008. 96 odstotkov eh, je znašala produktivnost. Eh, proračunski primankljaj in zadolženost Grčije se je v zadnjih letih poslabšala, ampak to je bil rezultat eh, upada prihodkov, predvsem tudi iz tujine, iz um, turizma zaradi krize. Uh, vendar seveda eh, se so se povečali tudi izdatki, odhodki in mm, bilo je tudi nekaj zapravljanja denarja, predvsem v javni službi. Eh, torej potrebujemo mrežo socialne kohezije in nočemo, da bi ljudje z nizkimi plačami trpeli zaradi tega. Seveda potrebujemo nadzor, večji nadzor pri eh, izdatkih, vendar eh, Eh, koncentrirati se moramo tudi na prihodke, ki so se eh, zmanjšali v zadnjih letih. Eh, to se ne sme nadalje zmanjševati in nekakor to ne sme škoditi najrevnejšim slojem. O tem se razpravlja tudi na Evropskem vrhu, ki trenutno poteka v Bruslju. Poročilo Gigold mora biti začetek eh, drugačnega gledanja na pakt za stabilnost in rast. Ne smemo uh, uh, se samo uh, zanašati na nespremljivo politiko mednarodnega denarnega sklada, gospod Peter van Dalen, prosim. Voorzitter, terecht gingen de heren Reen en Trichet in op de predsedujoči, gospoda Triši in Ren sta opisala današnje razmere. Razmere Grčije v evroobmočju so zelo težke in mislim, da bi se rešitev skrivala v mednarodnem denarnem skladu. Vsak dan, ravno danes, eh, mislim, da bi bil mednarodni denarni sklad primerna institucija, ki bi lahko pomagala Grčiji za to, da se izkoplje iz krize. Če se ne odločimo za to možnost, pa bi se morali držati pravil. Tisti, ki ne spoštujejo pravila evroobmočja, bi jih pač morali iz njega izključiti. Pri vstopu v Evropski uniji se je Grčija eh, obnašala tako kot orakel iz Delfija, ponujala je nezanesljive številke in nejasne podatke in ni pravično, da sedaj grška vlada druge države poziva, da naj rešujejo njen problem. To postavlja svet na glavo tisti, ki so sami ponarejali podatke, ne smejo sedaj z prstom kazati na druge. Zato me zanima, ali komisarji in pa gospod Triše veste, da so bile številke, ki so ki jih predložili pri vstopu v EU, bile nejasne in ponarejene. Zanima me, če ste to vedeli in če ste to vedeli, zakaj niste ukrepali. Hvala lepa. Naslednji. Karalampos Angorakis za eno minuto. Hvala lepa. Najprej bi svojim sodržavljanom eh, čestital vse najlepše za današnji praznik. Eh, torej, res je, da so razmere v Grči zelo slabe trenutno kar se tiče delovnega trga, delovnih pogojev. Delo je malci resnično trpijo in uh, začela se je vojna za delodajalci. Vedno je tako, da se veča samo dobiček bogatih. Politika varčevanja, ki jo sedaj uvaja, uvaja grška vlada, je nespremljiva. Plače se manjšajo. in uh, sploh lahko sedaj, sedajšnjo situacijo izkoriščajo hudi kapitalisti. Vedno je tako, da morajo delavci plačevati za krizo. Banke imajo še naprej dobiček. Sedaj pa morajo delavci vse plačati. Sedaj resnično potrebujemo protiimperialistični boj. Moramo vse pozvati k temu, da stopimo skupaj in skupaj ukrepamo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Blum. Well, uh, Predsedujoči. Zdi se mi, da živim v nekakšni paralelni univerzi, ko poslušam o uspehih evra. No, prosim, stopimo vsi trdno z nogami na zemljo. Nezaposlenost mladih ljudi na Iberskem polotoku je kronična. To znaša 40 odstotkov Tako je bilo tudi, ko še ni bilo krize. To je popolna katastrofa. BDP je v marsikateri državi daleč za evropskim povprečjem. Evro ni bil uspešen, sploh ne. Že sedaj eh, se ruši pred našimi očmi nekaj gospodarskih osnovnih pravil, ni nobenega zadnjega izhoda, zato imamo to grško krizo in zato imamo eh, prihajajočo portugalsko krizo. To je zaradi slabe zaradi slabega upravljanja valute, ne glede na to, ali gre za valutno unijo ali ne. Ni nobene koordinirane fiskalne politike in zato je vse skupaj obsojeno ne v smeh. Naj vas spomnim na nekaj tisti ljudje, ko ustvarjajo bogatstvo, ki delajo v zasebnem sektorju in ustvarjajo bogatstvo, potem pa obstaja drugi vir ljudi, politiki in uradniki, ki trošijo ustvarjen denar. Mi smo tista opica na hrbtu gospodarstva in dokler ne bomo zmanjšali javnega trošenja, bo situacija postala slabša in slabša. Hvala lepa.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 Spoštovani poslanci, mafija je najhujši vzrok za krizo. Naj vam podam nekaj primerov iz moje države, Romunije. Verjemite mi, kot pisatelj in zgodovinar, ki sem od leta 90 sodeloval pri neki časopisi, pri nekem časopisu, smo Eh, sodelovali z mednarodnimi družbami in smo dobili samo uh, eh, 7 milijonov od uloženih 700 milijonov eh, denarja nazaj. To ne gre za tržno gospodarstvo, to je, to je džungla. Enako se dogaja uh, na Balkanu. Lokalna mafija se povezuje z čezmejno mafijo in tukaj gre za resnično organiziran mednarodni kriminal. Vedno poslušamo, da je Balkan sod, sodnik, eh, sodnika. Eh, Plameček se je sedaj začel v Grčiji in ehm, se bo širil po vsej Evropi. V 12. stoletju smo izvažali dobrine, sedaj pa izvažamo bankrote moramo se osredotočiti na, premoga, na boj proti korupciji in moramo se osredotočiti tudi na tiste, ki so eh, skorumpirani. Situacija za parlament je tragična. Če ne bomo mogli ustaviti pokvarjenih ljudi v naših državah, potem se bo Evropska unija zrušila kot grad iz peska. Tukaj potrebujemo radikalne rešitve za to, da obvladamo mafijo. Hvala lepa, naslednji gospod Langen. Hvala lepa. Najprej bi se prisrčno zahvalil Žovno Klodu Trišeju za šest let izredno uspešnega dela in zahvaljujem se tudi poročevalcema, da sta pripravila tako um, jasno poročilo. Eh, komisar, vas pa spominjam to, da imate velike naloge in upam, da bo komisija končno imela pogum v predlogu predstaviti nov mehanizm, mehanizem, ki bi odpravil pomankljivosti pakta za rast in stabilnost. To ne sme biti pakt finančnih ministrov, kajti ti so bili neuspešni. Potrebujemo večji mehanizem, potrebujemo avtomatizem. Takšen avtomatizem, ki bo reagiral, če bo prišlo do kriz, če bo prišlo do nepravilnosti, eh, povezava med ECB in pa med komisijo. To potrebujemo. In še nekaj pripomp k temu, kar je povedal gospod Triše o evroobmočju. Pozdravljam to, da ste opozorili na to, da potrebujemo globalno konkurenco, da ne gre za to, ali ena država v evroobmočju konkurira z drugo, ampak gre za to, da se uveljavimo napram Aziji in pa ZDA. Potem eh, eh, dobro, evroobmočje ima dobro bilanco zaradi presežkov nekaterih držav. Če temu ne bi bilo tako, bi potrebovali strože politike. In tretjič, nobenega primera v gospodarske zgodovini ni, ko bi ljudi z zmanjšanim prebivalstvom eh, za notranji trg producirale blago, morajo izvažati. Kar, če govorimo o Nemčiji, Nemčija je imela slabe izhode, ko je vstopila v Unijo, ampak smo se nadoknadili in moramo biti zgled za vse. Res je, da moramo konsolidirati proračun, ampak uh, Kdo ima takšno idejo, da bi kaznovali tiste, ki so bili uspešni, tiste, ki niso pravili svoje naloge, pa bi nagradili? Tako ne more iti evropska politika. Želim veliko poguma komisiji in pa prisrčno se zahvaljujem ECB-u. Hvala lepa. Ani Podimata je naslednja. Hvala lepa. Najprej čestitam objema poročevalcema za odlično delo v teh težkih razmerah. Čaka nas zelo pomemben evropski vrh, prav gotovo pa obstajajo še vedno zelo deljena mnenja o tako imenovanem grškem vprašanju. Postavlja se vprašanje, ali bi morali imeti evropski mehanizem, ki bi v nujnih primerjih deloval kot varovalka za gospodarstvo in pa za evroobmoče kot takšno. Grčija je kriva za razmere, ki so nastale in zato tudi prevzema odgovornost, ampak obstajajo tudi skupne pomankljivosti. Dobro je, da imamo skupno politiko, ampak obstajajo tudi pomankljivosti te valute. Obstaja razhod med. Uh, vsemi gospodarstvi v območju evra. In to ni združljivo ne za stabilnostjo, ne za trajnostjo ev, območja evra. Špekulativni napadi, ki so bili do sedaj naperjeni proti Grčiji, so pripeljali tudi do tega, da uh, smo izgubili uh, kreditno zaupanje tudi v Španiji in Italiji, na primer, in ne vemo točno, kakšne posledice bo to imelo. Zaradi špekulativnih napadov se je pokazalo, da je potrebno tukaj ukrepati. Moramo preiti na nek nov model, na okrepljeno usklajevanje in harmonizacijo gospodarstva. Res je, da moramo spoštovati pravila iz pakta stabilnosti in rasti, ampak vse skupaj je potrebno še preseči. Ni dovolj usklajevanje proračuna, ampak potrebujemo usklajevanje gospodarstva, potrebujemo dodatne kriterije za to, da bomo lahko izpolnili cilje na področju zaposlovanja in pa trajnostne rasti. Hvala lepa. Naslednji gospod Ole Schmidt. Hvala lepa. Gospod komisar, predsednik Trši. V bistvu je evro dobro prestal prvih deset let, sedaj pa obstajajo določene turbulence. Ampak pripričan sem, da smo danes oziroma da bomo danes že prepoznali prvi pomembni korak k rešitvi. Evropska centralna banka je bila nekakšna trdnjava, ki se je obdržala kljub eh, finančnim orkanom, ki so divjali okrog nje. Bili ste sidro v Evropi. In eh, tudi za države znotraj območja evra. Evro je jamčil stabilnost in je pomagal k k vzpostavitvi na tisoče novih delovnih mest, ki so tako pomembna v, tej, v tem času krize. Grčija ne more sedaj kriviti evra. Če imaš hude primankljaje in dolgove, se boš znašel v težavah, ne glede na to, katero valuto imaš. Situacija bi bila še slabša, če ne bi bilo evra. Potem bi imeli opraviti za špekulacijami uh, z, z valutami. E, sam sem bil v švedskem odboru za finance in vem nekaj o tem. Proračunski primankljaj mora biti nizek, zato so potrebna večja prizadevanja, okrepljen nadzor in pa okrepljen, okrepljeno usklajevanje gospodarskih politik na evropski ravni. Gre za finančno koordinacijo, ki bo ki to tudi dejansko bo. To potrebujemo. Gospod predsednik, govori se o špekulacijah. Če bi, naprimer, moja lasna država v 90-ih letih bila napadena uh, strani špekulantov, um, no, oziroma to se je zgodilo in dobro je bilo, da smo lahko ukrepali. V tistem trenutku smo se odločili za odločilne in učinkovite ukrepe in to morajo narediti tudi druge države, ki so v težavah. Hvala, sedaj pa gospod Richard Črnitski. Gospod komisar, predsednik Evropske centralne banke, ne bom tako militanten kot predhodni govorniki. Mislim, da to ni primerno spadam v politično skupino, ki je verjetno edina politična skupina, v kateri številni člani ne spadajo v območje evra. Zato je moje stališče nekoliko drugačno. Številka 36 je tukaj pomembna. Številko 36 lahko povzamemo to, kar je povedal gospod Triše. Toliko poslancev je prisluhnilo njegovemu uvodu. Kaj to pomeni? Toliko mu je tudi ugovarjalo. To pomeni, da se jim zdi, da ECB ni odgovor na rešitev krize. Potem ste povedali, da je evro območje vrednota sama po sebi, govorili pa smo tudi o krizi v Grčiji. To je protislovje. Grčija se je znašla v krizi ravno zato, ker je prezgodaj vstopila v območje evra in to moramo v prihodnosti preprečiti. Hvala lepa. Nikolas Čontis ima naslednje besedo. Strinjam se s tistimi kolegi, ki so povedali, da kriza še ni premagana. Gospodarstvo je v številnih državah negativno, brezposelnost raste, ukrepi za usklajevanje proračuna pa krizo še zaostrujejo. Gospod Trenin, gospod Triše, um, vi bi morali prepoznati znake za krize. Takrat ste se skrivali za izjavo, da bo vsak sam reševal svoje probleme. Sedaj pa prihajate sem in ponavljate vedno ena in ista, da potrebujemo stabilnost in da moramo braniti pak za stabilnost in rast. V Evropski uniji obstajajo najrazličnejše situacije. Nekatere države, kakor Grčija, so postale žrtve špekulantov, po drugi strani pa tudi druge obstajajo primankljaji in pa dolgovi. Pomembno se mi zdi, da spremenimo pakt o stabilnosti in rasti. Če se bomo vedno znova obračali k istemu paktu, zlasti v času uh, recesije, bo to prišlo do še hujših regionalnih razlik in do še hujše brezposelnosti. Hvala lepa, gospod Basjan Pelder je naslednji. voorzitter de situatie in griekenland situacija v kateri se je znašla grčija in pa območje evra je žalostna mislim da bi pomoč grčiji morala priti iz mednarodnega denarnega sklada mednarodni sklad pravi da je pripravljen za podporo grčiji razmislek o tem, da bi ustvarili Evropski monetarni sklad, eh, tukaj imamo določene politične zadržke. Ne sme, mislim, da ni nujno, da ustvarimo Evropski monetarni sklad. Sankcije, ki jih predvideva pak stabilnosti in rasti, bi morali biti izvajene za to, da bi se spoštovalo pravila. Tukaj sedaj svet na vrsti. Eurostat mora nadzorovati eh, države članice območja evra. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Segedi. Hvala lepa, kolegi in kolegice. V poročilu Poročilo ima številne pomankljivosti, odgovornih ne poimenjuje, eh, kako lahko rešimo krizo, če ne povemo, kateri oziroma kdo je tisti, ki je kriv za to. Pravimo, da krize niso povzročili delavci. Povzročile so jo eh, banke, um, multinacionalne finančne institucije, ki so vse obrale do obisti. Če se želi v, na mačarskem eh, ustanoviti multinacionalko, potem dobi zemlišče, ima različne koncesije in uh, ljudje, ki so zaposleni, ne smejo niti ustanoviti sindikata. In eh, ta situacija je prišla do, je privedla do krize delavcev. Če želimo rešiti gospodarsko krizo, potem moramo poskrbeti za to, da bodo pri tem pomagala tudi velika podjetja in multinacionalke. Hvala lepa, gospod Segeti. Naslednji dobi besedo Garcia Margajo. Zdi se, da ga ni tukaj. Gospod Sančeš, presedo je naslednji. Ta kriza je najhujša eh, v zadnjih nekaj desetletjih. Začelo se je z drugorazrednimi mm, hipotekami v ZDA, za propadom Lehman Brothers in tako naprej. In sedaj se nahajamo v tretji, sto, v tretji fazi. Uh, na tisoče delavcev je izgubilo eh, svoje delo in eh, javni primankljaj predstavlja visok procent BDP-ja v nekaterih državah. Ljudje želijo sedaj z nekonvencionalnimi ukrepi spodbuditi, eh, spodbuditi posojilno dejavnost in tako naprej. Soočamo se z zmerno oživitvijo gospodarstva in ni prehude inflacije. Moramo imeti primerno dodelitev kreditov In ne smemo se samo zanašati na izredne ukrepe, ki bi lahko samo še poslabšali krizo. Moramo si ogledati gibanje cen, eh, moramo si ogledati raven dolgov, tako da bomo lahko jamčili stabilnost cen. Če želimo konsolidirati javne finance, bomo morali sodelovati na inteligenten način, tako da bomo spodbujali investicije, tako da bomo lahko ponovno oživili naše gospodarstvo s pomočjo delovnih mest. Moramo poskrbeti za nov pristop, moramo zagotoviti globalno ravnovesje. V Evropi imamo kar najboljše izhodišče za to, ampak eh, moramo sodelovati tako med seboj, kakor tudi za mednarodno skupnostjo. Samo na ta način bomo lahko okrepili notranjo koordinacijo, lahko bomo uskladili naša plačila in pa uh, popravili situacijo v območju evra. Grčija to. Uh, Če ne bomo rešili problem Grčije, se bo negotovost razširila po celotni Evropi. Potrebujemo solidarnost in pa konsolidacijo. To sta obe plati naše valute. Kako ste povedali, gospod Triše, to je naša skupna usoda, ki jo delimo vsi. Res je morda Grčija zipka uh, evropske civilizacije in zato jim moramo pomagati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gelager. Kriza je imela negativen učinek na države članice po vsej Evropski uniji. Ne, um, nezaplo, nezaposlenost se je zelo povečala in uh, glavne žrtve so tukaj mladi ljudje. Javne finance številnih držav članic so bile ošibljene zaradi krize. Če se želimo soočiti, da bi se soočili s to krizo je irska vlada sprejela pomembne ukrepe. Dejanje vlade je stabilizirala uh, dolg. Ukrepi, ki so jih, ki dolg je stabilizirala na ravni 11,6 odstotkov stroški eh, izposojena so se tudi stabilizirali in ta teden bo potekalo bo potekal, je potekal od, sestanek odbora pri ECB in prepoznali so dobre ukrepanje uh, irske vlade. Eh, v državah, kot je eh, Združeno kraljestvo in pa ZDA, so imele eh, ekscesne davke, ki so presegali 10 odstotkov in zato bodo morali podreti stroge ukrepe, da bo lahko ponovno obnovile svoje javne finance. Irska še vedno dobro gospodarsko okolje in ohranili bomo uh, takšno stanje. Hvala lepa gospe in gospodje kriza v območju evra kaže na to kakšne grožnje se skrivajo za gospodarskimi projekti, ki niso podprti za dobro analizo stroškov in koristi, ki so podprti samo z ideološkimi eh, razmisleki in če se ti širijo čez več držav. Tukaj se postavlja vprašanje, zakaj so nekatere države stopile v moče evra v določenem trenutku. Ker to ni bilo ustrezno, je monetarna unija postala prej eh, politični kot pa gospodarski inštrument. Sedaj bomo morali, sedaj bodo morali za napake plačevati evropski davkoplačevalci. Euro ni odgovor na strukturalne probleme nekaterih eh, gospodarstev eh, za finančno nedisciplino. Države članice so odgovorne za to in zato bi to morala reševati vsaka država posebej. Hvala lepa. Gospa Vržija je naslednja. Mi, kolegi, želim rapor avek un certain etonement in les interventions que j'ai entendues. Gospod predsedujoči, z določenim presenečenjem sem prebrala poročila in tudi to, kar sem danes slišala, me podkrepljuje pri mojem prepričanju. Še vedno se tukaj govori o proračunskih primankljajih, o krčitvah proračuna, govori se o paktu stabilnosti in rasti, vendar ta več ne zadostuje svojemu namenu. Potrebujemo takšno Evropo, ki bo lahko sprejemala in nadzorovala svoje gospodarske in socialne odločitve in bo lahko posegala tudi v svojo valuto. Grška kriza je res huda. V ZDA je tako, da bi neposredno tukaj ukrepala centralna banka. Uh, v Evropi pa je tako, da so vedno tisti, ki, eh, vedno ena in isti tisti, ki morajo plačati, delavci, eh, upokojenci in tako naprej, zato ker je neka država postala žrtev špekulantov. Ne potrebujemo majhnih reform, potrebujemo gospodarsko in socialno Evropo, ki bo na razpolago vsem in ne bo samo služila interesom nekaterih. Hvala lepa, gospod eh, Paška. Hvala lepa. Poročilo o evroobmočju jasno opisuje razmere v letu 2009. V letu 2009 so se gospodarska, se gospodarska rast upočasnila in to je povečalo dolgove v nekaterih državah. Vemo, da, je, da so razmere drugačne od države do države in da so tudi protikrizni ukrepi raznoliki. Kljub eh, trudom Evropske unije, da bi sprejela usklajene ukrepe, ki bi temeljili na solidarnosti, smo bili priča temu, da se nekatere države niso, da nekatere države niso pravilno ravnale in da so obsojene na propad. Moramo se, uh, moramo upoštevati tudi Eh, hitro raztoče gospodarstva, kot so uh, Kitajska, Indija in pa Brazilija. Posamezni gospodarski modeli se pač med seboj razlikujejo in zato moramo razmisliti o konsolidaciji naših javnih financ. Moramo pa stremeti tudi k obnovi. Moramo se zavedati, da samo proizvajalci ustvarjajo dobiček za vse ostale. Hvala lepa, gospod Uđir je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. ECB je leta 2008 uh, eh, imela težko nalogo. Leta 2008, 15. septembra, se je uh, finančna kriza razširila na Evropo in iz tega je postala ogromna finančna kriza in kot rezultat nezaupanja so zamrznili transakcije in ni bilo izposojanja. ECB je zelo hitro reagirala na to krizo, vendar ne smemo pozabiti, da je. Eh, tudi problem pri tej analizi države, ki niso članice euroobmočja, so bile izpostavljene diskriminacije. Evropska centralna banka je v nasprotju z duhom Lisbonske pogodbe Eh, izvajala to svojo nalogo, kajti um, dajanje na, na razpolago likvidnih sredstev eh, niso bili na voljo brez zavarovanj za eh, države, ki niso članice euroobmočja. Naprimer, Poljska in Mačarska, emisijska banka sta morali dati določena eh, zavarovanja zagotovila in eh, določene države so bile v težji situaciji kot druge. Sedaj pripravljamo Evropski odbor za sistemska tveganja in ta naj tudi poskrbi za večja ravnovesja in mislim, da ne sme priti do teh diskriminacij. In to eh, misel eh, želim voditi dalje, ko govorim o tem odboru za sistemska tveganja. Mislim, da bo tudi ICB e pri tem igrala pomembno vlogo, kajti eh, predsednik odbora za sistemska tveganja bo eh, iz vrst ECB-ja in moramo zagotoviti, da bodo vse države imele enake glasovalne pravice, tako države evroobmočja kot druge. Kajti, če ne bomo imeli, če ne bomo imeli možnosti, da se eh, obrnemo proti diskriminaciji v, tej, v času krize, bo diskriminacija v časih krize postala praksa in ne smemo eh, eh, dovoliti, da se okrni duh eh, Lisbonske pogodbe. Hvala, eh, gospod eh, Kutas, dve minuti. Nu este surprinzător faptul că nucleul raportului anual al Bancii Centrale. Hvala. Uh, Torej, Evropska centralna banka je morala v času krize sprejeti posebne ukrepe. To je jedro celotne razprave in dobro je, da je ECB dala na voljo uh, likvidna sredstva. Ne smemo pa pozabiti, da tiste države, ki niso članice evroobmočja, eh, da jih je kriza prav tako prizadela in intervencija ECB do teh držav je prav tako pomembna in pomoč, eh, torej povečanje eh, primankljajev dolgov in tudi brezposlenosti, predvsem med mladimi, so zadeve, ki darijo večino držav članic. Pakt za stabilnost in rast je povezan tudi s krizo identitete in eh, postaja neverodostojen, ker ni možno uveljavljati načel iz tega pakta. Mogoče ne potrebujemo toliko avtomatizma in toliko enotnosti, temveč pri uporabi tega pakta se moramo, moramo upoštevati okoliščine v posameznih državah in poskrbeti za dolgotrajno stabilnost. Eh, um, proračunov in ne smemo postavljati v ospredje zmeraj samo primankljajev. Seveda si želimo multilateralni sistem nadzore, nadzora in tudi sistem za zgodno opazarjanje in zato sem zato, da se ustanovi Evropski odbor za sistemska tveganja, ki lahko v primeru neravnovesi in sistemskih tveganj uh, opozarja na to, kajti gospodarska in finančna kriza mora voditi do tega, da bomo čim prej eh, tudi razčistili, kako se države EU v primeru krize med seboj pomagajo in kako eh, naj bodo instrumenti učinkoviti za vse. Potrebujemo tudi večjo odgovornost za proračune in večji nadzor. Gospod Robert Zile, eno minuto. Gospod eh, pre, decydujący gospod komisar. W Strasburgu je, w Strasburgu je um, financzny komisar Almunia Lani powiedział, że czasem nie było zgodilo nic posibnego, se bo Estonia 2011 lahko pridružila euroobmočju, sedaj pa se je nekaj spremenilo v euroobmočju in tudi v Estoniji. Estonija je edina država, ki izpolnjuje maastrichtska merila kakšen signal uh, bomo poslali svetu, svetu, če Estonija ne bo sprejeta v evroobmočju. To bo pomenilo, da je evroobmočje v tako slabem stanju, da ni, niti ne more sprejeti majhne državice. Torej, uh, eh, v bistvu um, um, obesimo na kljuko uh, evroobmočja listek, da je klub zaprt zaradi finančne krize. Torej, mi imamo eh, fiksen tečaj z evrom, menjalni tečaj, eh, eh, imamo visoko brezposelnost in signal bo, zakaj naj bi držali ta visok menjalniški tečaj, da odplačujemo dolgove, ki so bili vzeti sprijeti v evrih. Gospod David Kaza, dve minute. Um, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, leto 2008 je bilo zelo pomembno leto za evropsko pa tudi mednarodno gospodarstvo. To leto je zaznamovala velika negotovost, kar zadeva obseg krize. Kriza se je le še zaustrila. Velika negotovost je vladala tudi glede tega, koliko časa bo potrebnega za oživitev evropskega gospodarstva nismo bili enotnega mnenja, katere mehanizme uporabiti za rešitev te krize. Soočili smo se s številnimi izzivi. Leta 2008 je Evropska centralna banka poskrbela za usklajen pristop skupaj z drugimi nacionalnimi bankami, tako da bi zagotovila kratkoročno likvidnost. Ta pristop Evropske centralne banke se je izkazal za izjemno uspešnega podpreti moram kolega pri zaključkih glede dosežkov Evropske centralne banke. Leto 2008 je bilo ključnega pomena in odgovorni so se na situacijo ustrezno odzvali. Strinjam se tudi z skrbmi našega poročevalca, kar zadeva z neustrezen prenos znižanja obrestnih mer od bank na potrošnike. Mislim, da je poročilo izjemno dobro in uravnoteženo. Gre za odličen prispevek našega malteškega kolega. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa je na vrsti gospa Perons Bereš. Hvala, gospod predsedujoči. Jean-Claude eh, Junckerja žal danes eh, ni tu. Um, to mi je zelo žal, kaj ti, ti dve poročili sta zelo dobri in mislim, da um, lahko prispevamo k tej razpravi v kritični fazi. Um, poročilo Sikluna predvsem tudi omenja vprašanje po imenovanju vašega naslednika, gospod Triši, in tudi to eh, mora potekati demokratično. Eh, veliko pa je povedanega v poročilu tudi o načinu delovanja ICB-ja. Potem poročilo Svina Gigolda, eh, ki bolj nagovarja gospodarina in zadeve, ki so v njegovem področju prostojnosti. Tveganje, s katerim se soočamo, torej delovanje evroobmočja, je da eh, razpada socialni model. Naš socialni model, ko je vaš predhodnik gospod Almunija eh, eh povzel bilanco 10 let evra, je povdaril predvsem en dejavnik in sicer eh, Eh, razlike med državami članicami so postale še večje in tudi avtorji pogodbe in pakta za stabilnost eh, tega niso prav ocenili in so to eh, zanemarili in to je treba popraviti. Pakt za stabilnost seveda pravi, da je trajnost javnih proračunov pomembna, ampak to ne zadostuje. Zaradi nacionalnih pristojnosti države članice nimajo eh, naravnega poželjenja po, fang, po sankcijah in zato nim ne prihaja do do tega sodelovanja. Torej, potrebujemo nekako čarobno palico eh, za rešitev tega. In potem je še drugo vprašanje davčno usklajevanje. Žal mi je, da strategija 2020 tega ne omenja, tudi ne tekočih del v zvezi s tem. Moramo začeti z veliko odločnostjo, kajti um, potrebujemo usklajeno davčno osnovo za odmiro davka od dobička pravnih oseb. Eh, gospod Carja. Maja Saja, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Učinek finančne krize na javne finance povzroča velike probleme v številnih državah. Hkrati zaostruje tudi socialno situacijo. Zato moramo pozorno spremljati, kaj se dogaja na področju javnih financ. Imamo pakt stabilnosti in rasti vendar pa države članice nažalost ne izpolnjujejo določila tega pakta in zaradi tega se srečujemo z velikim javnim primankljajem. Razlog je seveda naša gospodarska politika. Kar moramo storiti, je naslednje, izboljšati moramo gospodarsko situacijo. Zaradi tega moramo politiki sprejeti zelo težke odločitve. Poskrbeti moramo za uravnotežene izdatke, hkrati pa za trajnost. Bolj se zvišujejo davki, bolj lahko v dolgoročnem pogledu zagotavljaš stabilen okvir za finančno politiko. Seveda obstajajo velike razlike med državami članicami in to ima velik vpliv tudi na reševanje problemov, kot je recimo problem pokojnin. Brezposelnost je ravno tako zelo pomembna, zato potrebujemo strukturne ukrepe, da bi zagotovili trajnost našega pokojninskega sistema v kratkoročnem pogledu, hkrati pa se moramo osredotočiti na težave javnih financ in poskrbeti za uravnoteženost javnih financ. Zanima me, kako namerava komisar Ren izvesti usklajevanje gospodarske politike v času gospodarske krize. Kako lahko poskrbimo za nadzor nad nacionalnimi gospodarstvi. Hvala, gospa Esaja. Sedaj pa na vrsti gospod Ludvigson dve minuti. Hvala gospod predsedujoči, želim poudariti tri točke iz teh poročil. Prva je, govoriti moramo o javnih financah, vendar ne samo o varčevanju. Treba je razmisliti tudi o tem, kaj lahko naredimo za to, da dosežemo večjo gospodarsko rast in da se borimo proti brezposelnosti. Ehm, seveda so potrebn, je potrebno varčevati v javnem sektorju, kljub temu pa potrebujemo tudi ukrepe za pozitivno rast, da bo več ljudi zaposlenih in da bodo plačevali davka. V poročilu Sikluna je omenjena tudi večja preglednost na finančnem sektorju in tu nas čaka še veliko dela. Odprtost in transparentnost, preglednost je velika, mož, je velika priložnost, da se prepreči preprečitev več tveganja na finančnem trgu in obenem to pomeni, da bi lahko oblikovali nadzor na bolj učinkovit način in s tem bi pridobili tudi zaupanje državljanov. ECB naj bi bila pionir na tem, na tem področju in izboljšala preglednost svojega dela. Prvi um, dober korak bi bil ta, da bi zapisnike sej sveta ICB-ja objavili. To preglednost potrebujemo kot načelo delovanja v Evropski uniji. In tudi priporočila, ki so v večjih eh, tudi zaradi priporočil, ki jih izrikamo državam, ki so izpostavljene večjim eh, tveganjem, je, je to pomembno. V kriznih časih ne smemo zanemarjati tudi okoljske politike in politike na področju eh, podnebnih sprememb. Potrebujemo zelen preokrit na področju politike in gospodarski uspon mora temeljiti na koncentraciji na nove tehnologije in na nov sistem prometa. Na ta način bomo lahko dosegli trajnostni razvoj. Gospod Frank Engel, dve minuti. Hvala tu je gotovo največja kriza za evro od uvidbe, ampak prav gotovo je to tudi koristna kriza. Brez e, evra e, bi e, prišlo do konkurence pri devalvacijah in stabilnost bi trpila zaradi tega. Hval, zahvaljujoč evru pa ni prišlo do. Uh, konkurence med valutami. Ampak kako dolgo bo tako ostalo? Nekateri eh, si želijo boljše upravljanje z evropskimi valutami, nekateri pa se izrekajo za nacionalno ukrepanje. Samo solidarnost je lahko uspešna, lahko uspešno uh, uh, se bori proti špekulativnim napadom. Solidarnost pa pomeni tudi solidnost in solidnost je zelo pomembna. To, kar je bilo rečeno v zadnjih eh, tednih, ni škodilo samo Grči, temveč je okrnilo ugled evra. Če se ne podpre ogrožene države, potem eh, s tem ogrožamo stabilnost evroobmočja kot celoto. In zato je pomembno, da uh, vzpostavimo instrumente za podporo euro, evru. Potrebujemo tudi zunanje zastopanje e, evroobmočja v vseh gremih, tudi v mednarodnih finančnih institucijah. Predsednik evroobmočja bi bil lahko tudi član G20 in nove države članice, ki želijo uh, se vključiti evroobmočju, uh, treba jih je sprijeti in eh, ne smemo biti preveč skopuški do teh eh, držav. Eh, širitev evroobmočja, tu mora spremljati večje usklejevanje gospodarske politike, proračunske politike in davčne politike. Tako bomo uspešni. Hvala, gospod Engel. Naslednji je na vrsti gospod Sikijarski, dve minuti. Kriza je bolezen, ki ne vodi samo do ozdravitve, temveč tudi do okrepitve, predvsem tudi um, um, im, im, imunske um, situacije. Lahko pa vodi tudi do hujših posledic. E, razmislimo o tem, kako je prišlo do te krize. Ponavadi je tako, da če zanemarjamo določene zadeve v organizmu, izbruhne bolezen in uh, smrtni udarec pride od zunaj. Imeli smo težave s trgom, uh, špekulacije so bile in trg sam ni bil v stanju, da se bori proti tem zadevam. Brez nadzora, brez monitoringa ne gre. Predvsem uh, se moramo prilagoditi, ko nastajajo težke situacije na trgu. Doslej je bilo tako, da so nacionalne. Uh, nacionalna telesa bila pristojna za nadzor. Nimamo pravih mednarodnih nadzornih organov, imamo pa mednarodne finančne trge. In v našem primeru je tako, da nimamo evropskih eh, finančnih nadzornih organov za naše finančne trge. Unija eh, sled, se usmirja po vrednotah. Kriza se je začela 2008 s propadom trgov, že leta 2007 pa smo se soočili s krizo na področju živil in tudi eh, na energetskem trgu. Situacija v Evropski uniji je tudi rezultat tega, da nismo spoštovali pravil pakta za stabilnost in rast. Žal, svarila komisije niso, bile, niso bila dovolj jasna, nekatere države so smile več kot druge. Torej, enostavno nismo poslušali na komisijo in nekatere države so ravnale kot uh, otroci in so enostavno prikrivali uh, e, svoja slaba dejanja. Ampak bolje je, da priznamo določeno napako, da obvestimo druge, se jim upravičemo in prosimo za sodelovanje, tako da najdemo izhod iz krize. Moramo ravnati tako, da ne bodo trpeli najšipkejši za izhod iz te krize. Potrebujemo solidarnost, vendar eh, plačati morajo tudi tisti, ki so pristojni za to krizo in ozdravitev ne bo prišla od zune, organizem sam se mora boriti za to. Gospod Karas, eno minuto. Uh, Gospe in gospodje, gospod predsednik Triši, želim se vam eh, prisrčno zahvaliti ne samo za eh, delo v zadnjih letih temveč predvsem tudi zato, kako ste ravnali v zadnjih tednih. Kompetentno, neodvisno, konsekventno, vi in vaš eh, kolegi je v viharnih časih bil uh, pol uh, mirovanja, miru. Gospod uh, komisar Rin, to, kar ste povedali v zadnjih dneh, je uh, bilo spodbudno. Vse naj bi storili, da nadaljujemo pot, ki ste jo obrali. Eura, euro je sidro stabilnosti tudi v časih krize eh, moramo prenehati eh, pripovedovati pravljice in sicer, da je evro in eh, pakt za stabilnost in rast eh, razlog za eh, probleme Grčije in drugih držav. Premijer Grčije v tej hiši jasno povedal, evro ni kriv, evro je del rešitve. Brez evra ni reform, brez evra ni prave. Eh, ga e, prave spodbude za cilje, ki jih želimo doseči. E, torej, evro ni kriv in to pravijo tudi tisti, ki najbolj trpijo in tudi Grčija ne e, prosjači za denar, kar ta vtis nastaja, ko beremo časopise. Dobro bi bilo, če nekateri člani sveta ne bi, ne bi dajali izjav, Eh, ki so bolj namenjene notranje političnemu populizmu kot pa nekim skupnim rešitvam. Grčija ne prosjači za denar, temveč želi podporo pri izvajanju načrta reform in varčevanja. In predsednik ECB-ja eh, e Triši je v tristopenskem načrtu jasno eh, povedal, kaj je možno kdaj. Nihče ni rekel, da to ni možno. In Eh, dovolite da končam, imamo monetarno unijo, nimamo pa gospodarske unije. Za gospodarsko unijo pa potrebujemo politično voljo držav članic, ne pa nekih nasvetov. Za gospodarsko unijo eh, potrebujemo usklajevanje proračunskih politik, eh, politik eh, davčnih politik, eh, politik izobraževanja, eh, gospodarske in socialne politike. K temu so pozvane države članice in zato uh, pričakujemo neko predanost, zavezanost in po tej poti moramo nadaljevati tudi v interesu evra. Jazlov. Gospa Danuta Jazlovjeska. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, zadnje leto je bilo še posebej hudo za evroobmočje Slovaška se je pridružila eh, evroobmočju in ob koncu eh, kriza v Grčiji in tudi po vsem svetu največja finančna kriza. Kako pa se soočamo s temi izzivi? V kak, katero smer naj se razvije gospodarstvo? Kakšna naj bo politika EU? Resolucija odgovarja na te teme in želim izpostaviti en vidik resolucije. Gospodarska kriza, problemi Grčije in razprava o tem, ali naj pomagamo Grčiji ali ne, kažejo, da so te teme v Evropi še kako aktualne. Jose Manuel Barroso, predsednik komisije, je prejšnji teden se izrekel za mehanizem za podporo držav EU, ki imajo finančne težave. Kako naj bi eh, upravljali s takim instrumentom? Instrumentom naj bi. O tem naj bi odločale edino države članice evroobmočja. In želim. Uh, podpriti eh, polskega finančnega ministra in tudi komisarja Levandovskega, ki sta se oba izrekla za to, da naj vse države članice, tudi tiste, ki niso v evroobmočju, že sedaj delajo na tem, da se krepi evroobmočje in da najdejo mehanizme za pomoč eh, evropskemu gospodarstvu že danes želimo prevzeti odgovornost za prihodno oblikovanje evroobmočja zato, ne smemo izključiti novih držav članic iz te pomembne razprave. Evropa dve hitrosti je nekaj slabega. Ne more biti tako, da imamo države euroobmočja in države, ki so zunaj. Države moramo povezati. In razen tega želim um, pozdraviti vse sestavine resolucije, ki pozivajo pristojna delovna telesa za, k širitvi evroobmočja. Širitvi seveda po Eh, predpisanih merilih. In gospodu Trišeju, predsedniku ECB-ja, se želim zahvaliti za delo v eh, tem težkem letu. Dobro, drage kolegice in kolegi, smo pri postopku Catch the Eye oziroma pritegnite pozornost predsedajočega. Nekaj kolegov bo dobilo besedo. Najprej gospod Olajš. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa tudi komisarju in pa predsedniku. Evropske centralne banke. Hvala lepa poročevalcema za kakovostno opravljeno delo. Obe poročili sta bili pazljivo pripravljeni. Res je zelo problematično, da vedno bolj narašča število brezposelnih. Tudi moja država pri tem ni izjema. 13 odstotkov znaša brezposelnost. Slovaška je članica evra območja in to je pozitivno vplivalo na gospodarstvo, na družbo, pa tudi na politiko. Večina ljudi v, na slovaškem ima pozitiven odnos do evra. Evro torej ohranja stabilnost in prestiž. Evropski parlament mora zahtevati od komisije in pa Evropske centralne banke, da ne smeta dovoliti, da evro doživi poraz. Gre za strateško vprašanje, potrebujemo tudi zauzetost sveta. Gospod Zigmund je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Triši. Smo v težavni gospodarski situaciji, zaradi tega ne moremo pričakovati eh, hitrega izboljšanja. Gospodarska kriza povzroči številne finančne težave in ukrepi, ki so bili sprejeti v državah članicah, niso bili usklajeni. Sredstva, ki so jih banke dobile v pomoč, so te uporabile tudi za notranje namene. Danes pa se srečujemo z posledicami. Majhna in srednje velika podjetja propadajo zaradi pomankanja posojil. Evropska centralna banka je zagotavljala likvidnost, kot je bilo že rečeno, vendar pa, če želimo uravnotežen sistem, potem potrebujemo tudi hitro oživitev. Mislim, da bi ECB morala zagotoviti likvidnost tudi izven evroobmočja. Najlepša hvala. Gospod Brons. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Poročevalec gospod Cikluna je dejal, da je ECB skušala izboljšati likvidnost, vendar pa da ta likvidnost ni bila prenešena od bank na eh, potrošnike. Moja politična skupina je vesela, da Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo ni v evroobmočju. Mislim, da mora finančna politika odražati potrebe enega gospodarstva in ne 27 gospodarstev. Osnovni eh, problem je, da je razdeljevanje eh, posojil v rokah zasebnih inštitucij, namreč bank. Ustvarjanje sredstev ne sme biti v rokah zasebnih podjetij. Potrebujemo dodatno kupno moč s tem, da moramo izboljšati rast in pa poskrbeti za velike infrastrukturne projekte. Zato mora poskrbeti vlada. Najlepša hvala. Hvala lepa. Petri Luhan. Domnule președinte, stimați colegi, în timpul crizei s-a putut observa că fluctuațiile provocate de rata dobânzii. Gospod predsedujoči, dragi colegi, v času krize smo videli, da je prišlo tudi do nihanja menjalnih tečajev. Prišlo je do sprememb obrestnih mer in vse to je povzročilo probleme. Kljub temu pa je evroobmočje to obdobje dobro prevetrilo. Namreč Evropska centralna banka je zagotovila dodatno likvidnost. Na ta način smo se izognili velikim nihanjem v menjalnih tečajih. Tveganje pa se je s tem le še povečalo za države, ki niso članice evroobmočja. Seveda je potrebno izpolniti določene kriterije za vstop v evroobmočje, vendar pa pozivam Evropsko centralno banko, da naj uspodbuja nadaljno širitev evroobmočja, tako da bomo vsi bolje zaščiteni pred takšnimi gospodarskimi pretresi. Hvala lepa gospa Karin Kaltenbach. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod eh, Triše, hvala lepa za tisti del poročila, v katerem je vsebovano opozorilo, da ne smemo preveč omejiti posojil. Zahvaljujem se za to opozorilo, kajti mislim, da bi s tem znižali gospodarsko rast, pa tudi konkurenčnost Evrope, poleg tega pa bi zmanjšali tudi možnosti evropskih državljanov, da sodelujejo v uh, gospodarskih dejavnostih. Zaradi tega moramo poskrbeti za pravilno oblikovanje proračuna. Hkrati pa nikakor ne smemo pozabiti na socialno Evropo. Če imamo Evropo, v kateri ne vlagamo v izobraževanje, v zdravstvo, v raziskave, v inovacije, potem ta Evropa nikakor ne more biti konkurenčna in ne more biti stabilna. Ne morejo tisti, ki niso bili krivi za krizo, sedaj nositi stroške te krize. Torej, prosim vas, da v prihodnosti upoštevate tudi socialni vidik. Najlepša hvala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 Gospodarska in finančna kriza, v kateri se nahajamo, nas eh, sili v nadzor proračuna. Globalizacija sili evroobmočje, da prevzame učinkovito vlogo v finančnem nadzoru. To eh, oziroma stroške le tega nikakor ne morejo nositi državljani Evropske unije. Zaradi tega prosim, da odgovorni prevzamejo odgovornost. Hvala lepa. S tem zaključujem. Postopek catch the eye oziroma pritegnite pozornost predsedojočega in besedo ima Jean-Claude Triši. Beaucoup, de... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Že šest let in pol prihajam v parlament, vendar pa sem prvič slišal toliko prispevkov, prvič sem slišal tako podrobno analizo, toliko pobud in predlogov. Res sem vesel, da je bila ta razprava tako bogata. Zelo sem vesel tudi zaradi razpona mnen, ki smo jih danes slišali. Če dovolite, bi rad predstavil glavna sporočila, ki so nastala po prispevkih, ki so, bila, ki so bili zelo zanimivi in ki jih bomo seveda skušali upoštevati. Veliko sem slišal o izzivih, s katerimi se bomo v prihodnosti srečevali. Hitro se moramo odzvati na krizne situacije in povedati moram, da skušamo s kolegi storiti vse, kar je mogoče v izjemnih okoliščinah. Že od druge svetovne vojne je situacija takšna in številni ste dejali, da so izzivi obstajali tudi druge, ne zgolj eh, v Evropski uniji. Torej, vsi se srečujemo z veliko odgovornostjo in povsem se strinjam z tistimi, ki so dejali, da ne moremo reči, da so težavni časi za nami. Ne, težavni časi nikakor niso za nami. In zaradi tega moramo še naprej biti izjemno pozorni. Razumem eh, tudi sporočilo glede rasti in delovnih mest. Šlo je za zelo močno, močno sporočilo parlamenta, ki ga posem razumem. Zagotoviti je potrebno stabilnost v srednjeročnem in pa dolgoročnem pogledu. Zagotoviti moramo trajnostno rast in pa trajnostno ustvarjanje delovnih mest potrebujemo strukturne reforme, kajti strukturne reforme izboljšujejo možnosti za rast v Evropski uniji in to je ključnega pomena. Sporočilo, ki sem ga danes slišal in s katerim se posem strinjamo v Evropski centralni banki, je, da potrebujemo gospodarsko upravljanje 27 držav članic. To je ključnega pomena. In mislim, da moramo prevzeti odgovornost tudi za vse države članice, ki pa morajo izvajati nadzor. Zagotoviti moramo namreč eh, tudi izvajanje pakta stabilnosti in rasti in sicer v vseh državah članicah ter ustrezen nadzor nad izvajanjem strukturnih eh, reform. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za nadzor nad izvajanjem strukturnih reform. To je ključnega pomena. Ne želim govoriti bolj podrobno o Grčiji in pa o različnih vidikih, ki so pomembni v povezavi s tem. Naj povem le naslednje. Grčija predstavlja oziroma Grčija je imela vzgled in sicer ta vzgled je bila Irska. Irska pa je imela zelo velike težave. In Irska zelo resno jemlje svoje probleme. Izjemno profesionalno so se odzvali na svoje probleme in sicer ex ante in eh, to seveda lahko priznamo vsi. Povdarjam, Evropska centralna banka bo oziroma meni, da so ukrepi, ki jih je sprejela Grčija, učinkoviti in opogumljajoči. Sedaj pa k eh, dolgoročni situaciji v evroobmočju. V naslednjih desetih, dvajsetih letih želimo zagotoviti stabilnost cen. Zato smo skrbeli že od sprejema evra oziroma od uvedbe evra. Lahko nam zaupate, to ni teorija, to so dejstva, to so številke. In pri tem ustrajam. Vsi člani evroobmočja vedo, da je Sredna vrednost inflacije v evroobmočju blizu dveh odstotkov oziroma niže od dveh odstotkov in tu je treba pač potegniti ustrezne nacionalne posledice. Če države imajo korist od tega, da so v evroobmočju, potem ne morejo ostati na nacionalni ravni, kar zadeva nacionalno inflacijo in ki bi šla više od tega, kar mi zagotavljamo, kajti to so od nas zahtevali, smo delujemo skladno z našim mandatom in ker je to pač tudi zelo pomembno za dolgoročno stabilnost Evrope. In dovolite, gospod eh, predsedujoči, če zaključim še s par besedami na temo preglednosti, transparentnosti. Kot sem pogosto že dejal poslankam in poslancem, smo najbolj transparentni na svetu, kar zadeva takojšnje objave naših analiz, to je tako imenovana uvodna izjava, introductory statement, torej najbolj transparentni na svetu smo tudi, kar zadeva tiskovne konference, ki jih imamo takoj po zasedanju sveta guvernerjev. In edina točka, na kateri morda ne odločamo, ker imamo dober razlog eh, za to, ne odločamo o tem, da bi razkrili imena tistih, ki glasujejo za eno ali za drugo. Zakaj? Zato, ker menimo, da je naše sporočilo to, da nismo mi neka zbirka posameznikov, temveč smo kolegijalni organ. Svet guvernerjev je tista entiteta, tisti organ, ki tukaj šteje. In še enkrat naj povem, da ne delamo popolnoma tako kot ponavadi, temveč da moramo finančne trge bistveno, bistveno reformirati, če želimo zagotoviti to, da ne bo ponovno prišlo do krize, s kakršno se soočamo oziroma smo se soočali sedaj. Še zadnja zadeva, kar zadeva Polsko in eh, Mačarsko. Eh, eden od poslancev je omenil Polsko in Mačarsko in dejal, da se Polske in Mačarske ne obravnava ustrezno v ECB. Eh, rekel bi, da poslanec oziroma poslanka ni ustrezno informirana in jo pozivam naj gre na centralni banki teh dveh držav in tam ji bodo pokazali, da ECB zelo, zelo tesno sodeluje s tema dvema centralnima bankama v korist nas vseh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Treše. Besedo v predajem komisarju Oli Urenu. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, najprej bi se vam zahvalil za zelo resno, zelo vsebinsko razpravo, ki smo jo vodili danes. Zelo podrobno sem poslušal vaša mnenja, vaša stališča in lahko sklenem, da vlada široka podpora za dejansko krepitev vodenja in upravljanja na področju financ v evroobmočju in v Evropski uniji v celoti. Današnja razprava mislim, da je bila zelo, zelo koristna uvodna razprava za zasedanje sveta danes in jutri. Prav tako se veselim skorajšnjega nadaljevanja razprave o vodenem upravljanju v odboru Ekon kmalo po velikonočnih praznikih in upam, da bomo lahko kmalo podali tudi konkretne predloge. Na področju krepitve sistema vodenja upravljanja na področju financ velja povedati naslednje. Osnova bo bolj preventivna močna in eh, strožja proračunska eh, politika, ki bo predvsem zajemala proračunski nadzor. Prav tako bomo uporabljali srednjeročne ukrepe in eh, priporočila ter po potrebi tudi opozorila državam članicam. Drug pomemben element tega sistema predstavlja učinkovitejši, preventivni, sistematičnejši nadzor makroekonomskih neravnovesij in pa odklonov, kar zadeva konkurenčnost članic evroobmočja in Evropske unije na splošno. Prav tako nameravamo uporabiti zavezojoče politična priporočila. To je namenjeno temu, da bi preprečili prekomerno nastajanje neravnovesij. In naj tudi povem, da je samoumevno, da je največja, najnujnejša potreba brez dvoma ravno v tistih državah, ki izkazujejo velika, velike proračunske primankljaje. Ne le v Grčiji, temveč začenši z Grčijo. Prav tako je jasno, da to ne pomeni, ne more pomeniti, da bi kdorkoli lahko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 igrala bolje kot eh, evropski ekipi, da bo sta tako napadalna stran ekipe in obramba močnejši. Evropsko unija in eh, evroobmočje je konec koncev ravno to. Hvala lepa, gospod Ren, hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa predajam besedo obema poročevalcema. Najprej gospodske klura tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Par zadev na kratko. Ob tej priložnosti bi se zahvalil Evropski centralni banki za kooperativnost in za odgovor na moja številna vprašanja. Prav tako se zahvaljujem poročevalcem v Senci za uspešno sodelovanje pri pripravah amandmajev k temu poročilu in za kar se da širok konsens glede tega poročila. Vidimo, da je pred nami velik izziv, ampak napetosti v evroobmočju niso nekaj novega in so tudi dobro poznane. Vemo, da še nismo ravno najbolj optimalno valutno območje. Kljub temu pa menim, da moramo ravno iz tega razloga biti inovativni in moramo slediti razumnim gospodarskim načelom in eh, ekonomskim politikam. Seveda pa mora vse to temeljiti na načelih evropske kohezije. Nekateri opozovalci trdijo, da ECB ne more pomagati Grčiji, ker je to prepovedano po členu 103 pogodbe o EU. Kljub vsemu pa je eno reševanje javnofinančnega sistema, drugo pa je zagotavljanje začasne finančne pomoči. Vemo, da je pred nami več različnih možnosti. Nekatere lahko izvedemo na kratki rok, spet druge na srednji rok. Kot so kolegi pred menoj dejali in namreč kot evropejci, vsi gledamo v smeri evra, vsi želimo, da bi evro uspel in lahko nam uspe pri njegovem uspehu. Tako da vsi, parlament, komisija, svet in Evropska centralna banka, moramo strniti vrste in poiskati uspešno pot za naprej. Na koncu naj še povem, da moramo prav tako obnoviti javno zaupanje v finančne ustanove preko ukrepov, ki vključujejo višjo stopnjo transparentnosti, boljše obladovanje tvegan in uh, ustrezno zakonodajo. Zagotoviti moramo, da kriza tovrstnih razsežnosti ne preseneti nas vseh ponovno. Hvala lepa. Kot zadnji pa ima besedo gospod Sven Gigold. Po tej razpravi bi rad podal tri kratke pripombe. Kot prvo, mislim, da če se pogledamo različna mnenja tukaj v tem zboru, je jasno, da nimamo enakega mnenja glede eh, neravnovesij. Tako da so jasne razlike in mislim, da moramo biti previdni. Še posebej pa bi to pripombo rad naslovil na vaju, gospod Trešej in gospod Ren, da ne bodita slepa na eno oko, kajti mi imamo bistveni osrednji problem, ki se glasi, da se načeloma strinjamo, da morajo stroški rasti skladno z inflacijskim ciljem plus eh, produktivnost. In nekatere države so imele previsoka eh, povišanja stroškov in dobro je, da ste ukrepali. Po drugi strani pa je več držav, ki uporabljajo davčno politiko mm, in pa tudi druge aranžmaje za to, da so pod tem pragom. In če ne boste ukrepali proti tem državam. Vem, da se nekateri v ECOFIN-u ne strinjajo s tem pristopom, potem bo to zgolj spodkopalo eh, gospodarski temelj evroobmočja. In zato vas pozivam, da ne bodite slepi na eno oko. Prav tako pozivam kolege naj ne bodo slepi na eno oko. Če si pogledamo Grčijo, če si pogledamo program stabilnosti, ki ste ga pohvalili, bi povdaril, da obstaja tukaj en velik problem. In tukaj bi se navezal na moj obisk v Grčiji prejšnji teden. Večina ljudi v Grčiji namreč meni, da v zadnjih desetih, dvajsetih letih, da je v tem obdobju veliko ljudi zelo obogatelo na nepravičen način. In če hvalite irska prizadevanja, potem vedite, da tega ne morete primerjati z grškimi razmerami, kajti ljudje v Grčiji menijo, da zdaj trpijo zaradi stvari, ki jih niso sami povzročili. In zato vas pozivam, gospod Tren, da začnete izvajati pritisk tudi na grško vlado, eh, kar zadeva nelegitimno pridobljeno bogatstvo v zadnjem času. Sicer ta program ne bo uspel tudi iz ekonomskih eh, razlogov. Zagotoviti moramo namreč, da bo ta program tudi socialno pravičen, kar pa zaenkrat še ni. Thank you. Hvala lepa. S tem zaključujemo skupno razpravo. Eh, na vrsti pa bo kot naslednja točka glasovanje. nas. Gospe in gospodje, prosim vas, da zasedete svoja mesta. Začeli bomo s glasovanjem. Gospod Golniš je prosil za besedo zaradi tega, ker so ga osebno omenili v govor. Tri minute. Merci, Hvala lepa, predsedujoči. Gospod predsedajoči, na podlagi sodbe 19. marca je Evropsko sodišče razsodilo, da je večina v našem parlamentu kršila pravila s tem, da je zavrnila mojo imuniteto na podlagi člen 10 mednarodnega protokola, kakor tudi eh, na zahtevo na mojih kolegov iz Tvojine pod eh, vodstvom Luka Romanjolja. Ta zahteva je bila oblikovana, ko sem bil predmet eh, kazenskega pregona zaradi v narekovajih